Zapisnik seje bo bil predstavljen parlamentu v potrditev ob začetku naslednjega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp, potem bomo to unesli v zapisnik in upoštevali bomo vse tiste, ki so v rezoluciji omenjeni. S tem zaključujem.